Liebe Kolleginnen und Kollegen, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, rad bi prisrčno pozdravil kandidata za komisarja za promet in vesolje Maroša Ševčoviča in mu zaželel veliko uspeha na današnjem zaslišanju. Po poslovniku je namen zaslišanja ta, da parlament oceni splošno usposobljenost kandidata za komisarja kar se tiče osebne neodvisnosti in angažmaja za Evropo. Poleg tega je potrebno preveriti strokovno znanje na posameznem področju in komunikacijsko sposobnost. Naj opozorim še, da na našem zaslišanju sodelujejo tudi poslanci odbora ITRE, ki ga bodo spraševali o vesoljski politiki in ITRE je pridružen odbor. Poleg tega bi rad spomnil še, da je gospod Ševčovič že odgovoril na pisna vprašanja in vprašanja so bila v vseh jezikih razdeljena vsem poslancem. Tudi zato hvala lepa. Preden dam besedo kandidatu za komisarja, pa bi rad izkoristil priložnost, da podam še nekaj pripomb glede postopka danes. Naše zaslišanje bo delovalo po načelu ping-pong. To pomeni, da bodo po vprašanjih sledili neposredno odgovori. Imamo dva kroga vprašanj in odgovorov. Najprej krog koordinatorjev bo razdeljen v enote petih minut, potem pa še vsi ostali poslanci, kjer boste imeli časa tri minute in ura se bo odštevala. Torej, vedite, časa ni veliko, čas bomo ustavili, ko bo, ko se bo, čas bomo sprožili, ko se bo začel in če se govornik ne bo držal časa, ga bomo prekinili. To velja tudi za kandidata za komisarja, tako da prosim, da se držite odmerjenega časa. V prvem krogu bo vsak koordinator dobil pet minut. Koordinatorji lahko zastavijo vprašanje največ dveh minut, kandidat za komisarja pa je naprošen, da takoj odgovori ne sme pa porabiti več kot tri minute za odgovor. Torej, to je potrebno vedeti. Daljše kot bo vaše vprašanje, krajši bo odgovor. Vemo, da je jedrnatost pomembna. Bomo videli, če nam bo uspelo. Če bo potrebno in če nam bo dovoljeval čas, če ne bo izčrpan, bom dovolil dodatno vprašanje, na katerega bo potrebno takoj odgovoriti. Če bi pri dodatnih vprašanjih se morate navezovati zgolj na temo, ki je bila tema prvega vprašanja in ne smete odpirati novih tem. Če se bi to vseeno zgodilo, si bom kot predsednik dovolil prekiniti koordinatorja. V drugem krogu ima vsak poslanec tri minute časa za vprašanje in odgovor. Tudi tukaj, vedite, krajše kot je vprašanje, več časa ima kandidat za komisarja za obsežen odgovor. V drugem krogu pa lahko dovolim dodatno vprašanje le, če ostane vsaj še minuta od treh skupnih minut. Za konec naj opozorim na to, da je tolmačenje na voljo vse uradne jezike. Vsi govorniki lahko torej govorijo v svojem maternem jeziku, in sam lahko tudi seveda govori, odgovarja v maternem jeziku. Vendar pa pomislite tudi na tolmače. Ne govorite, prosim, prehitro, tako da bomo lahko vse temeljito in ustrezno pretolmačili. Celotno zaslišanje se prenaša v živo prek parlamentarne internetne strani in bo kasneje na voljo tudi kot video, tudi na Twitterju pod ep hearing 2014 nam lahko sledite in razpravljate skupaj z nami. Po vseh teh praktičnih pripombah glede poteka zaslišanja bi rad dal besedo kandidatu za komisarja Marošu Ševčoviču, dobi največ deset minut za uvodne besede. Gospod Ševčovič, veseli nas, da ste tukaj z nami, glede, da boste govorili glede mobilnosti v Evropi. Želimo si, da zaščitimo okolje, zagotovimo mobilnost in da se Evropa dobro razvija. Prosim, beseda je vaša.